Tukaj eh, zdaj snimamo nek program za špansko televizijo. Eh, podpredsednika eh, še ni, ampak se bo udeležil naše razprave. Kljub vsemu pa ne želimo zavlačevati s to razpravo, tako da bomo kar začeli. Se bom zaenkrat jaz javil za prostovoljca, da začnemo s to razpravo, da ne zavlačujemo. Kolega Kalas je že z nami. Nek kolega pa se želi javiti k besedi. Kaj želite, gospod? Si? Georg, po favor. Herr Präsident, vielen Dank. Gratulujem. Hvala, gospod predsedujoči čestitam za televizijski nastop, ampak hotel sem se samo javiti za postopek HDI. Eh, dobro, smo vas zapisali, ker ste ujeli eh, da, moje oko.